cari colleghi diamo inizio alla sessione eh, draghe colleghezze draghi colleghi eh, začnimo z glasovanji pred glasovanjem pa vam želim še sporočiti eh, da je ekonomski odbor predložil popravek v zvezi z besedilom, ki je bilo že sprejeto. Uh, popravek eh, bo ključen eh, v zapisnik po členu 216, četrti odstavek, velja ta popravek kot sprejet, če je v 48 eh, urah pač tako, da nobena poslanska skupina ali 40 poslancev